Dobar dan. Nadaljujemo s stankom odbora Libe. Začeli smo včeraj. Sedaj imamo zgodnje popovdanski sestanek. Veseli nas, da je z nami komisarka za notranje zadeve Ilva Johansen. Poročala pa bo o prihodnosti notranje varnosti EU in strategije notranje varnosti za Evropsko unijo. Imeli smo komisarja, ki je bil pristojen za varnost, sedaj pa je komisarka Johansen, ki je komisarka za notranje zadeve in tudi varnost. To je ključno za državljane EU, to je jasno. In vidimo, kakšna je bila izbira strategij v sklepih sveta junija 2015. To je šlo za strategijo 2015 do 2020. Potrebujemo temeljito razpravo na to temo. Trenutna varnostna strategija EU, tu je nekaj dokumentov, ki jih moramo upoštevati. Sklepi sveta 2014, poročilo komisije Evropska agenda za varnost, preprečevanje radikalizacije tudi na spletu, boj proti organiziranemu kibernetskemu kriminalu. In kot posledica smo dobili skupni dokument med romunskim predsedstvom implementacija notranje varnostne strategije julija 2019 je bilo to predstavljeno. Sedaj bomo imeli izmenjavo mnen s komisarko Johansson na to temo nedavni dogodki nas zanimajo, pa tudi dogodki, ki so pred nami. Potem pa bomo imeli seveda tudi čas za razpravo. Eno uro imamo predvideno za to razpravo. Upoštevajte to torej, da bomo vse skupaj razumno oblikovali. Besedo dobite vi in gospa Johansson, deset minut, potem po prvi krok koordinatorjev. Tisti, ki želite spregovoriti kot poslanke in poslanci, prosim, dvignite roko, se javite, da, bomo, da, se, da si vas bomo pribeležili. Prosim, beseda je vaša, gospa Johansson. Hvala lepa, predsednik. Zelo vesela sem, da sem spet tukaj. Govorila bom o notranji varnosti. Za me je notranja varnost in svoboda povezana, gre za kohezijo v družbi in za to, kako lahko državljani delujejo tako kot vsi, torej ženske kot moški, otroci imajo pravico biti zaščiteni pred nasiljem ali zlorabami. Torej, veliko je različnih vidikov notranje varnosti. Prav tako vemo, da smo soodvisni. Vsaka država članica je odvisna od varnosti tudi v drugih državah članicah. Tako da moramo sodelovati. Čeprav smo imeli veliko dobrih, pozitivnih stvari, zaupanje se povečuje, moramo postoriti še veliko. Potrebno se je soočiti z grožnjami za našo notranjo varnost. Ampak kriminal se prenaša na splet, nastajajo nove tehnologije in tudi novi tako imenovani poslovni modeli, s katerimi se moramo soočiti. Preden pridem na nove predloge, naj izpostavim, da moramo najprej izvesti ukrepe, ki smo jih že sprejeli. Naj omenim, implementacijo nove strukture IKT, kar se tiče interoperabilnosti. Spraševali smo države članice, kako se pripravljajo na to in še vedno je kar nekaj stvari, ki nas lahko skrbi. 16 držav članic še nima nacionalnega implementacijskega načrta, 11 še ni izvedlo ocen glede nacionalne zakonodaje, ki je potrebna, 12 jih še ni izvedla ocene virov, ki jih potrebujejo, in 17 jih nima načrt, eh, podrobnega načrta. To je bilo eno mojih sporočil prejšnji teden, neformalni svet ministrov. Vsak minister mora prioritizirati ta vprašanja, kajti zanašamo se na vsem tem. In ne moramo se zanašati na ta koncept. To ne deluje preden vse države članice ne opravijo tega, kar je potrebno. Torej, to je ključnega pomena in pomembno je, da to spremljamo še naprej. In potem še nekaj. Predlogi, ki so pred nami, kar se tiče terorističnih vsebin na spletu in je dokazno gradivo. Imamo novo komisijo, nov parlament, poročevalce v senci, tako da smo pripravljeni napredovati na politični ravni. Pripravljena sem z vami sodelovati pri iskanju kompromisov s svetom kar se tiče čezmejnih elementov, proaktivnih elementov in tudi kar se tiče ščuvanja k nasilju na spletu. Prav tako je e-dokazno gradivo zelo pomembno. 85 odstotkov vseh preiskav vključuje e-dokazno gradivo. Sedaj pa bi rada povedala tudi nekaj o novem predlogu in novih pobudah, ki jih načrtujem. Preden grem v podrobnosti, pa naj povem, da kar se tiče priprave nove zakonodaje, sem zavezana izvajanju pristopa po dokazih. Komisija mora izvajati posvetovanja vseh akterjev, oceno presoj vplivov, če je le možno, na najboljši način moramo pripraviti nove predloge. Tri prednostna področja so terorizem in radikalizacija, organizirani kriminal, in boj proti zločinom v digitalni dobi. Kar se tiče terorizma in radikalizacije, smo storili že veliko, kot sem dejala, ampak potrebno je storiti še več. Sedaj že lahko vidimo, da so skoraj vsi nedavni napadi bili izvedeni iz domačih, strani domačih radikaliziranih teroristov in to moramo upoštevati. Značilna je uporaba poceni sredstev, nizko tehnoloških in to je nov izziv za organe pregona. Prav tako moramo upoštevati bolj kompleksne grožne, porabo kemikalij, dronov ali drugih plovil, ki so avtomatizirane. To se tudi lahko uporablja za teroristične namene. Džihadistični terorizem je velika grožnja EU. Prav tako pa so še nekatere naščojoče grožnje, kar se tiče terorizma strani skrajne desnice. Kar se Europola tiče, so države članice poročale o 149 spoletelih napadih. 156 posameznikov je bilo aretiranih leta 2019 zaradi povezav s terorizmom. Tako da moramo izboljšati operacije, kaj se tiče policijskega sodelovanja, delitve informacij, prav tako potrebujemo bolj strok nadzor na mejah in prepoznavati moramo možne potencijalne teroriste, ki se vračajo. Prav tako moramo storiti več proti radikalizaciji. Mreža za ozaveščanje glede radikalizacije, tu gre za izmenjavo mnen, tudi o tem, kako lahko politiki dobro sprejemajo odločitve. Razližal bom, kako lahko to mrežo še izpopolnimo. Prav tako bom nadaljevala z dialogom z zasebnim sektorjem. Internetni forum EU je tudi dobra pot za skupna prizadevanja za zmanjšanje dostopnosti terorističnih sebi na spletu. Potrebujemo pa nove predloge, kar se tiče kritične infrastrukture. Danes je zakonodaja omejena samo na energijo in promet. Pripravljamo predloge, ki bi lahko vključevali tudi finance, zdravje in vodo v tem predlogu. Kar se tiče organiziranega kriminala, moramo se bolj pospešeno boriti proti organiziranemu kriminalu. Po podatkih Evropole je več kot 5000 organiziranih skupin predmet preiskave v Evropi. To je skoraj 50, približno 50 odstotni porast v primerjavi z 2013. Prav tako moramo izboljšati policijsko sodelovanje in izmenjavo informacij. To je seveda tudi zelo pomembno za boj proti terorizmu. Posodobiti moramo sodelovanje med organi pregona. Prav tako potrebujemo pravni okvir EU ga posodobiti, sedaj je to v različnih besedilih, to moramo posodobiti, zato da bomo državam članicam pomagali pri njihovem delu, pri boljšem sodelovanju. Prav tako moramo spremeniti mandat Europola, agencija bi morala podatke zasebnimi partnerji, kot so banke, se izmenjevati neposredno s spletnimi podjetji. Prav tako moramo izboljšati način za izmenjavo informacij, tudi kar se tiče tako imenovane prumske odločitve. Ta dovoljuje, da se v bazi prtnih odtisov TNK in bazi vozil samodejno išče, vendar pa to ni posodobljeno, to moramo posodobiti izmenjavo informacij in zmogljivosti na tem področju. Prav tako pa moramo potem imeti še nekatere dodatne informacije, podatkovne kategorije in povečati medoperabilnost. Dobiček, ki ga imajo kriminalne združbe, je velikanski in veliko moramo storiti pri sterjavi in zabrznitvi premoženja. Samo okrog en odstotek teh dobičkov se dejansko zapleni. To je torej področje, kjer moramo podati nove predloge. Za zaustavitev pretoka kapitala moramo zaustaviti pretok drog. Droge niso samo grožnja za posameznike in družine, to je tudi seveda gonilo za kriminalne združbe. Vidimo veliko drog, cenejše in močnejše, ki prihajajo v Evropo in se tudi proizvajajo v Evropi. Tako da imamo sedaj novo agendo EU za droge. Prav tako bom predstavila nov akcijski načrt, kar se tiče orožja nezakonito orožje omogoča teroristom izvajanje napadov. Po študiji 2018 je 35 milijonov kosov nezakonitega orožja bilo v lasti posameznikov v EU. Storili bomo še več, kar se tiče boja proti trgovini z ljudmi. Potrebno bo ustaviti kulturo nekaznovanja za vse, ki so v teh verigah. Prav tako moramo glede digitalnosti zapolniti vrzel med zmogljivostjo kriminalcev in preiskovalcev. Spletne preiskave, digitalno dokazno gradivo, umetna inteligenca predstavljajo popolnoma nove izzive in tudi priložnosti. Danes naj povem, da organi pregona izgubljajo bitko zaščito otrok pred spletnimi zlorabami. Ti grozljivi zločini naraščajo eksponentno, to cveti. Naša policija bo morala uporabiti tehnologije, ki so veliko bolj učinkovite in sodelovanje z zasebnim sektorjem je ključno. Spolni kriminalci uporabljajo spletno anonimnost in šifriranje, tudi aplikacije za šifriranje, da hranijo podatke in jih tudi pridobivajo. Preiskave, ki tečejo, za primer. Evropski kibernetski center pravi, da je več kot 200 tisoč registriranih uporabnikov na določenih platformah uporabijo zaščito šifriranjem, da skrivajo svoje spolne zločine nad otroki. In to je potrebno upoštevati, ko razmišljamo o novih pobudah. Za zaključek, veliko je bilo že storjenega, ampak mislim, da si državljani EU, države članice in še pa posebno vi v Evropskem parlamentu zaslužite in pričakujete od nas, da storimo še veliko več za zaščito naših državljanov, za zaščito žensk, otrok in za povrnitev boljšega zaupanja strani državljanov družbe in držav članic če bomo enotni, sodelovali, ne samo med državami članicami, temveč vsi, ki so vključeni v notranjo varnost, bomo imeli možnost napredovati, kar se tiče organiziranega kriminala in tudi terorizma. Veselim se vaših vprašanj in tudi prispevkov za te nove predloge, o katerih razmišljam. Hvala. Hvala lepa za ta pregled. Tako, sedaj pa začenjamo krok koordinatorjev in tudi drugi, ki želite, prosim, dvignite roke, da si vas zabeležimo. Prosim, da ne bo kdo manjkal, najprej med solo ELS. Hvala lepa, komisarka, da ste se vrnili v naš odbor in da sedaj konstruktivno razpravljamo o teh področjih, ko govorimo o šengenskem območju in tega, da nimamo notranjih meja, to praznujemo. Pravimo, da je to velikanski dosežek evropskega sodelovanja, to poveličujemo. Ampak, če ne bomo razumeli, da imamo varnostne grožnje, si bomo zatiskali oči, kajti šengensko moče uporabljajo tudi zločinci, ki izkoriščajo, izkoriščajo naš namen, najsekaj za terorizem ali organizirani kriminal. Istočasno pa razumemo, da so varne zunanje meje predpogoj za drovanje Schengna. Kako lahko, kako bi naj v EU izboljšali ukrepe na naših mejah, da bi zagotovili našo notranjo varnost, potem pa moramo pospešiti tudi boj proti terorizmu na sorazmeren ustrezen način, ker je to področje, ki je v domeni držav članic, nam povete morda, kako bi lahko izboljšali izmenjavo informacij in podatkov med državami članicami v tem pogledu in potem omenili ste, da boste spremenili zakonajo o orožju. V prejšnjem mandatu smo imeli zelo dolg, težaven proces. Prosim, pozivam vas, da zagotovite, da bodo vse države članice, pa tudi posamezniki, akteri, predstavniki različnih športnih društev, zbiralcev vključeni v posvetovanja, ko govorimo o orožju, kajti to ima velikanski vpliv ne samo na dejavnosti po državah članicah, ki niso na noben način kaznive. Danes do povdne smo že zaostajali, ker je bilo zelo veliko točk in ljudje so želeli govoriti dolgo o različnih vprašanjih tako je tudi tukaj, pri tej enotni točki, več kot 20 so se že javilo. Predlagam, da mi pomagate pri odmerjenju časa in da ste kar se da jedenati. Kot natri dve minuti, ostali pa potem po minuto v redu, kajti predvideno imamo uro. Sicer bomo spet v težavah. Gospa Sipo. Hvala lepa. Hvala lepa za to predstavitev in za dialog. Danes dopoledne smo ravno imeli razpravo o drogah, ki se vedno bolj uvažajo v EU in prihajajo v velikih kontejnerjih. Seveda se zato strinjam, da je nadzor nad zonanimi mejami ključnega pomena. Ampak potem smo se odločili, da bomo okrepili Frontex in obaljno stražo. Izvajanje in izvrševanje pa zaostajata, ker države članice ne storijo tistega, kar bi morali. Kaj počnenjamo v praksi pravzaprav? Slišali smo številke, kar se tiče interoperabilnosti, katere in koliko držav uveljavljajo to. In spet vidimo, da ni dovolj ukrepanja po državah članicah. Sprašujem se, ali res potrebujemo dodatne ukrepe? mar ne bi morda se bolj osredotočili na izvajanje ukrepov, ki smo jih že sprejeli, ali pa se odločamo samo simbolno, potem pa ni pravega interesa za implementacijo. Seveda, slišali smo tudi, da zločinci zelo hitro spreminjajo svoje dejavnosti in se prilagajajo na nove priložnosti. Zato me zanima, ali naše organi pregona, poleg vseh natančnih ukrepov, so tudi sposobni se prilagoditi in zagotoviti, da imajo strokovnjake na različnih področjih. Je to nekaj, kar počnejo naši nacionalni organi, da bodo imeli kvalificirane strokovnjake na vseh področjih, pa tudi ekipe strokovnjakov za boj proti različnim oblikam zločina. Včasih, pred nekaj časa sem se šalila, ampak morda bi bilo dobro, če bi imeli nekakšen program Erasmus za pripadnike organov pregona, da bi se učili drug od drugega, da bi razumeli izzive, ki se morda razlikujejo po državah članicah. Prav tako mislim, da bi sodelovanje lahko izboljšali tako, da bi imeli več oblik sodelovanja, več skupnih preiskovalnih ekip, da bi razumevali, da bi spodbujali razumevanje različnih konceptov. Prav tako me veseli, da ste omenili porast ekstremizma prihajam iz Nemčije. To je veliko večja težava kot terorizem, kar se tiče demokracije. Ko govorimo o zonanjem terorizmu, vsi pravijo, to je nespremljivo, proti temu se moramo boriti. Nekatere oblike ekstremizma pa sedaj ogrožajo našo demokracijo, kajti vedno več ljudi in družin je ogroženih in pogosto niti nimajo več poguma, da bi, naprimer, kandidirali za javne položaje na lokalnih, regionalnih volitvah. In to je težava, ko dovoljujemo ekstremistom, da grozijo ljudem. In potem še zadnja točka, zločini, kibernetska varnost, zločini po spletu. Mislim, da je malo žalostno, da vedno omenjamo otroško spolno zlorabo. To je težava. Prav tako pa je res, da je šifriranje zelo pomembno. Zanima me, kaj počnemo. Internetna otroška spolna zloraba se povečuje. Ampak, če smo iskreni, včasih imamo fotografije, videe, ampak zloraba otrok se dogaja tudi v realnem življenju. Tako da moramo najti tudi načine, kako ugotoviti, kaj se dogaja realno, ne pa samo tekati naokrog za fotografijami. Spet bom ponovil. Danes dopoledne sem že veliko krat ponovil, da smo zamujali in morali smo prositi tolmače, da smo tolmačili dlje. Gotovo bomo morali to storiti tudi tokrat ali pa nadaljevati angliško. Kakorkoli že, ni smiselno, če podaljšujemo čas. Koordinatorji dve minuti, ostali minuto. 25 vas je. Že samo z minuto bomo presegli predviden čas. Tako da prosim, pomagajte mi. Sedaj pa gospod Intfeld. Uh, Hvala lepa, skušala bom biti zelo kratka. Dobrodošli, komisarka, v našem odboru. Najprej, dejali ste, da bo od zdaj naprej komisija pripravila samo politiko na podlagi dokazov. To pozdravljam od sedaj nasprotju s preteklostjo, predvidevam, da bo komisija predlagala samo zakonodajo, ki bo zdržala pred Evropskim sodiščem. To bi bilo dobro. Prav tako boste morda resno vzeli priporočila FRA in EDPS. Potem pa tudi, kar se tiče izvajanja in izvrševanja. Zelo dobri smo pri sprejemanju nove zakonodaje, ampak izvajanje, izvrševanje pa je patetično. Predlagam, morda bi predsednik Libra lahko za to uradno zaprosil, tako kot na skupnem trgu, da bi od zdaj imeli tudi nek implementacijski semafor, kar se tiče področja varnosti, svobode in pravice. Od 2009 je obvezno za države članice, da imajo naprave, ki berejo prstne. V čipih, potnih listih. Samo 14 držav članic je to začelo izvajati. En, iz, izvajati. 11 let po sprejetju direktive, kaj komisija počne glede tega in še nekaj. Zaščita pravic državljanov. O tem ne slišimo veliko strani komisije. Direktiva o zaščiti osebnih podatkov. Lahko komisija pove več o Grči, Španiji, Nemčiji in Sloveniji. Oktober 2018 še vedno niso prenesli direktive. Torej, to pomeni, da še vedno delajo z okvirno, okvirnim sklepom iz 2008. To je še pred iPhonom. In potem ste omenili nekatere prednostne naloge. Upam, da bo prednostna naloga o terorizmu in radikalizaciji vključovala tudi skrajno desni terorizem, imenujemo to tako, in tudi nasilje nad ženskami. Če imamo 2500 žensk, poprečno pretepenih do smrti vsako leto, to ni. Mhm javna stvar, to, je, to ni zasebna stvar, to je javna stvar in mora biti visoko na vašem dnevnem redu. In Europol. Pozdravljam predlog, da 10 sekund, če prosim, da končam svojo misel. Pozdravljam vaš predlog, da posodobimo mandat, ampak da ne samo, kar se tiče delene informacije z zasebnim sektorem, ampak tudi, kar se tiče operativnih pooblastil. Vidimo države članice, kjer policija sama morda je vključena v organizirani kriminal in korupcijo. In gotovo to ne sme vključevati Europol in končno. Potem pričakujemo, da bo komisija pripravila tudi predlog proračuna, ki bo ustrezen nalogam, ki jih namenjamo Europolu. Hvala lepa. Dve minuti poskušala se bom tega držati. Naj se zahvalim komisarki za pregled prednostnih nalog. Tudi mi zelo pozdravljamo pristop, da bo za novo zakonodajo presojal vplivo prej in bo temeljila na dokazih, tako da pričakujemo, da bo, ta, da bo ta presoja vplivov se navezovala tudi na potrebo. Po novi zakonodaji si bomo gledali, katere instrumente že imamo in ali je v skladu z našimi standardi. Standardi zaščita osebnih podatkov, kjer je sodna praksa precej jasna. Veliko govorimo o izmenjavi podatkov in upamo, da bo to usklajeno sodno prakso. To pričakujemo od vas. Veliko instrumentov imamo, ki jih ne uporabljamo dovolj, jih ne izvršujemo. Torej, Istanbulska konvencija, naprimer, toliko držav članice, ki je še niso ratificirali, kaj lahko komisija stori, da bi to popravili. Potem je še vedno pomankanje vzajemnega zaupanja. To se lahko še zmanjša, če pogledamo pomankljivosti glede pravne države, kako torej to ukrepiti. Mislimo, da bi lahko to ukrepili tudi tako, da bi harmonizirali standarde glede proceduralnih varovalk. Lahko povedali kaj več o tem, bi bila to pot naprej. In potem nova agenda o drogah. Upala sem, da boste upoštevali tudi različne prestope, ki jih imamo, kar se tiče politike na področju drog med državami članicami. Morda bi regularizacija bila celo bolj učinkovita, bi potem droga bila manj profitabilna, kot če samo krepimo organe pregona. In potem še zadnja točka glede agencij. Če resnično želimo ukrepiti sodelovanje, in ne samo nove zakonodaje, moramo imeti učinkovite agencije, kot sta Eurojust in Europol, ki se zelo zanašata na strukturno financiranje, da vedo, kakšne vire imajo, tako finančno kot kadrovsko, na ravni EU, pa tudi nacionalni. Kaj lahko storite, da boste zagotovili, da bodo lahko učinkovito delovali na predvidljiv način tudi v prihodnje? Hvala. ID. Hvala lepa. Ide Tardino. Grazie Presidente, grazie Commissario. Le priorità... Najlepša hvala, gospa komisarka. Navedli ste prioritete eh, Evropske komisije, boj proti organiziranemu kriminalu, boj proti eh, kibernetskemu kriminalu in tako naprej. Jaz bi vas rada upozorila na čezmejni eh, kriminal. Govorim o tihotapljanju preseljencev, govorim o prostituciji. Kakšne rezultate smo dosegli doslej? Nekaj se je spremenilo, vendar pa smo še daleč od zadovoljivih rezultatov. Zaradi tega potrebujemo boljše pravosodno sodelovanje in eh, policijsko sodelovanje, ki bo upoštevalo tudi specifične nacionalne eh, lasnosti. Eh, potrebna pa je tudi bolje izmenjava podatkov med državami članicami. Kljub Evropske agendi in pa strateškim načrtom, Eh, smo še zmeraj zelo ranljivi in eh, napadi, do katerih je prišlo, to dokazujejo. Vedno nove oblike eh, kriminala otežujejo delo policijskim organom in organom kazenskega pregona na splošno. V svetu se pogovarjajo o notranji varnosti Evropske unije in eh, v glavnem se osredotočajo na priložnosti eh, za eh, kriminalne združbe. Potrebno bi bilo razmisliti o spremembi situacije v našem bližnjem sosedstvu, recimo v Afriki. To predstavlja grožnjo za varnost v Evropski uniji. Glede tega me zanima, gospa komisarka, ali pripravljate kakšen konkreten, resen program poleg eh, teh eh, programskih načrtov, ki smo jih že večkrat slišali in jih bomo najbrž slišali tudi v prihodnosti. E e Pokačini. Ne. Potem gospa Kanko mogoče. Da, ne. Ste vi?

Evropol si bo lahko izmenjal več podatkov, to pozdravljam. To je zelo pomembno za boj proti zločinom. Posebno vprašanje, kar se tiče novega mandata Frontexa. Po vseh najavah o oglaševanju od 4. decembra, ko se je to začelo, je sedaj čas, da se nove pooblastila pokažejo in prinesejo rezultate. Ko ljudje sprašujejo, kaj jim lahko utiplijo pokažemo, ni prav jasno ta novi mandat Frontexa, bi naj izboljšal nadzor na mejah in tudi vračanje. Cilje, ki jih podpiramo. Vidik mandata je tudi podpora reintegraciji tistih, ki jih vrnemo v neevropskih državah. To je zelo pomembno za migransko politiko, pa tudi za življenje teh ljudi, da jih zaščitimo pred izkoriščanjem. Učinkovita politika vračanja je bistveni del ukrepov EU na tem področju. Še posebno, da povečamo javno zaupanje in sodelovanje. Kakšne so ambicije komisije v naslednjih mesecih, da bi povišali raven vračanja trete države, tistih, ki jim niso odobrili azila, kako bi izboljšali pogoje, predvsem za veliko žensk in otrok, da bi imeli torej dobro politiko vračanja. Hvala. Guje, gospod Daly, hvala lepa. Hvala lepa, komisarka. Specifično vprašanje imam za tri področja, potem tudi za šengenski informacijski sistem, še prav posebno, kar se tiče neautoriziranega kopiranja podatkovnih baz strani Združenega kraljestva. To jasno krši začasni dostop kot ne šengenske članice, ne enkrat, ampak dvakrat, 2015 in 2017. Kaj nam lahko poveste o razlogu za zamudo? zakaj ni bilo postopka kršitve, kar se tiče teh razmer, in zakaj je bil mehanizem nadzora, ki je odkril te kršitve, suspendiran po kršitvah in kakšne korake so bili narejeni, da bi ugotovili, kaj se je zgodilo nezakonito pridobljenim podatkovnim bazam. Kaj je bilo storjeno, da bi zaščitili pravice tistih, katerih podatki so bili pridobljeni. V tem kontekstu me pa še prav posebno zanima, Zakaj je bil sporozum z Združenim kraljestvom glede dostopa do Prima podpisan, glede na to, da bodo kmalo izven EU, to pa so pomembni podatki glede DNK in glede na to, kakšna je njihova zgodovina, morda tega ne bi smeli storiti. Nekatere druge države so tu bile problematične, kar se tiče obdelave šengenskih sistemov. To je prvo področje. Drugo, kar se tiče konteksta 5G. Kibernetska varnost in specifikacije znotraj 5G standarda na ravni protokola so, je tisto, kar predstavlja težave za zakonito prestrezanje. Govorili ste o strednjem načinu, kako to obravnavati, ampak kaj dejansko tehnično mislite, kako bo to izgledalo, kako bi spremenili tehnične specifikacije 5G, ne da bi kjer širi, ne da bi ogrozili varnost 5G in kaj zahtevate od nacionalnih ponudnikov. Potem pa govorite o terorističnih napadih, nasilnemu ekstremizmu. Ma ne bi bilo najbolje zavarovati Evropo, če bi se nehali omešavati mm, v države Bližnjega vzhoda, druga področja, kjer ta ekstremizem nastaja. Hvala lepa. Hvala lepa, če mi dovolite komisarka Johansen. Bomo sedaj vzeli še druge poslanke in poslanci, minuto vsak, tako da ne bomo preveč zamujali. Saj, Salehos, prosim, minuta. Hvala lepa, hvala lepa, gospa komisarka. Prejšnji teden je podpredsednik Venezuele stopil na ozemlje EU in to krši sankcije EU, pristala je na Madridu z osebnim letalom in se stala se je pomembnim članom španske vlade. Pet, šest različnih verzij tega dogodka smo doživeli potem. Vsaki predstavnik pa je dejal, da morajo države članice izvajati sankcije ZDA. E Zato bi vsaj vprašal, ali se zavedate tega nezakonitega vstopa, to krši evropske sankcije, torej podpredsednice Venezuele, ste pripravljeni zahtevati ustrezne informacije španske vlade za pojasnitev tega primera, ki zadeva sistem sankcij, ki so bile uvedene na področju znane politike EU. Hvala, gospa Isr. Ena minuta. Hvala, gospod predsednik. Hvala za uvodne besede, komisarka Johansson. Ko ste bili v našem odboru na zaslišanju, ste omenili pomen izvajanja tega, kar je že bilo sklenjeno. Hkrati pa se je treba seveda opirati na medsebojno zaupanje, tako da bomo lahko tesneje sodelovali in se borili proti skupnim grožnjam za evropsko varnost, kar vključuje seveda tudi organizirani kriminal in terorizem. To ste že omenili danes. Kar zadeva prihodnost strategije za notranjo varnost, me zanima, ali ste že ugotovili oziroma opredelili nove ukrepe ali pa nova področja, ki so še posebej pomembna za boj proti nasilnemu organiziranemu kriminalu. Recimo, kako se boriti proti preprodaji droge, to je eden glavnih zaslužkov za organizirane kriminalne združbe. Poleg tega pa me zanima še, eh, to je zame tudi pomembno področje, tihotapljenje. Danes sem že slišala, da bo odpravljeno mesto koordinatorja za boj proti tihotapljanju. Če je to res, zakaj se bo to zgodilo? Te dejavnosti so se močno povečale, trgovina z ljudmi, torej zlasti, ko gre za otroke. Hvala lepa, gospod Šmekar je prosil za besedo, pa ga ne vidim. Kaj pa gospa Pagasa Ortundua? Minuta. Najlepša hvala gospa Johansen. V zadnjem sporočilu o stanju varnosti z oktobra lani je govora o delavnicah. Oziroma nekakšnih domovih za otroke, Eh, ki smo jih vrnili z območji, kjer je bila predejavna ISIS. Zanima me, ali nam lahko poveste kaj več o tem, kakšno delo poteka, ste organizirali kaj v ta namen, morda kakšne delavnice. In ali že morda imate kakšne koli sklepe, ki ste jih potegnili po opravljenem delu. Zanima me tudi, kako je s terorističnimi profili, sploh, ko gre za eh, teroriste, ki so državljani evropskih držav, so bili spostavljeni sovražnemu govoru, kakšni mediji se uporabljajo za, v te namene. Gospod Weimers. Hvala lepa. V tem trenutku imamo strategijo za notranjo varnost, ki velja za obdobje 2015 do 2020. Tam se omenja nasilna radikalizacija, ni pa nikakršnih specifičnih izrazov, ko gre za težave povezane s terorizmom. Ponavadi poslušamo kaj bolj splošnega, radikalizacija, radikalizirani teroristi, ki so državljani evropskih držav. Omenjali ste tudi džihadiste. 75 odstotkov tistih, ki so umrli v terorističnih napadih Evropske unije v zadnjih osmih letih, eh, te so pravzaprav bili mm, islamisti. Največja notranja grožnja v Evropski uniji naj bi bil pravzaprav salafizem salafistični džihadizem. Ste pripravljeni na to, da se preneha uporabljati splošne izraze in da poveste, da je militantni islamizem tista glavna grožnja? Izvolite, ena minuta. Najlepša hvala. Ne bom se navezala na to pripombo z desnice. Gospa Johansen, omenjate številna področja, enakost pred zakonom, pravice žensk in podobno. Dan danes je ogromno nasilnih zločinov nad ženskami, priča smo homofobiji in podobnim dejanjem na javnih prostorih. Ko pa gre za ukrepe, o katerih se govori, se ponovadi omenja le policijo. Ti ponavadi pripravljajo, pripravljajo le vse obsežnejše baze podatkov, ki ne bi bile čim bolj interoperabilne, ampak tu sama opažam veliko vrzel. Vi, komisarka, ste odgovorni za to in zanima me, kako boste odpravili težave, ki se pojavljajo v zvezi s tem. Prejšnji kolegi so omenjali sodišča, ki mora biti vključena, Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Mene pa zanima, kakšni so vaši načrti, ko gre za zaščito pravic žensk, kako nas zavarovati pred nasiljem, kajti to je ena izmed največjih varnostnih groženj za ženske v Evropi. Hvala. Ena minuta. Hvala, predsednik, hvala, gospa komisarka. Organizirani kriminal in terorizem je ena največjih groženj za evropske državljane danes. Reči moram, da pozdravljam vaše izjave danes. To je v skladu s tem, kar ste povedali že v Zagrebu prejšnji teden. Zlasti, ko gre za posodabljanje mandata Europola. To se mi zdi pomembna razprava. Prav tako je treba posodobiti naše politike za boj proti terorizmu. Upam pa, da so to le tiste prve začetne pobude strani komisije, kajti narediti moramo še dosti več. Zanima me, kaj menite o naslednjem. Ali ste pripravljeni podati več pobud, da se harmonizira recimo definicija organiziranega kriminala na ravni držav članic oziroma na evropski ravni, da bo definicija bolj dosledna? Prav tako je treba ugotoviti, kako preprečiti financiranje ekstremizma iz tretjih držav v Evropi. To je dejanska grožnja za naše demokracije. Ste pripravljeni na kakšne pobude tudi na tem področju? Hvala, gospa Čočeva. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospa komisarka, za vse informacije, ki ste nam jih pravkar predstavili. Res je, nov pristop potrebujemo. Prav tako je treba razmisliti tudi o statistikah eh, na področju kriminalitete, vendar potrebujemo ustrezne vire za kaj takega. Na podlagi slišanega dvomim, da lahko uh, Europol in Interpol lahko zagotovita dovolj. Še pomembneje pa je, da se pričnemo boriti proti korupciji. To mora biti ena izmed naših glavnih prioritet. Vsak dan eh, smo ji priča in to predstavlja resne grožnje. Tega ne smemo več zanemarjati. Prejšnji teden je Transparency International pripravil poročilo v zvezi s korupcijo. Vredno ga je prebrati. Situacija v številnih državah članicah se slabša in to velja tudi za mojo državo, Bolgarijo, kjer je situacija že neuzdržna. Že leta korupcija predstavlja izzive, ki pa jih na evropski ravni podcenjujemo. Zelo malo je evropskih instrumentov, ki bi bili primerni za regulativo tega področja. Evropski uniji sploh ni ustrezna strategija za boj proti korupciji, zato je skrajni čas, da se to spremeni. Hvala lepa. Hvala, gospa Keller. Madame euh, la commissaire, euh, je voudrais euh, relever votre point sur Europa. Hvala lepa, gospa komisarka omenili ste, da je potrebno ukrepiti mandat Europola in to drži. Potrebno je tesnejše sodelovanje med eh, policijskimi uradi. To je ključnega pomena. In eh, zauzimam se tudi za evropski eh, FBI kot naš cilj. Dokler tega ne dosežemo, pa potrebujemo tesnejše policijsko sodelovanje, zato da se bomo uspešneje odzvali na grožnje, ki so čezmejne. Omenili ste kibernetski kriminal, eh, ampak eh, to velja tudi za druge oblike kriminala, za tihotapljenje, za eh, napade, atentate, za trgovino z drogami in tako naprej. Naj izpostavim eh, tudi tveganje, ki ga predstavljajo eh, borci iz Evrope, ki naj bi se sedaj eh, vrnili v svoje domovine. Biti moramo močni skupaj, to pa bo mogoče le, če bomo ukrepili policijsko sodelovanje. Gospod Brajer v imenu zelenih. Gospa komisarka. pohvalil bi vaš predlog glede terorizma na domačih tleh, eh, trgovine oziroma tihotapljenja streljnega orožja. Prav tako pa bi tudi omenil dejstvo, da niste podali predloga glede hrambe podatkov. To se mi zdi pozitivno, saj bi s tem vsekakor posegali v naše pravice do zasebnosti in neproste komunikacije, kar je utemeljeno v naši zakonodaji. Me pa skrbi predlog, zakonodajni predlog glede nadzora. Pred nekaj tedni je naš odbor prosil, da se osredotočite na izvajanje obstoječe zakonodaje, ne pa, da se pripravljajo novi zakonodajni predlogi. Splohko gre za digitalne dokaze in šifriranje. Me zanima, o katerih dokazih razmišljate oziroma katere dokaze ste upoštevali. Anonimnost in šifriranje pravzaprav ščitita državljane pred nezakonitim nadzorom krajo identitete, izsiljevanjem vsemi vrstami kaznjivih dejanj. Zato vas prosim, da tega ne opredeljujete kot orodja kriminalcev. Prosim vas tudi, da ne uporabljate retorike, s katero boste širili strah. Gospod Busare, ena minuta. Hvala lepa. Gospod predsednik, gospa komisarka. V svojem prvem govoru ste govorili o nizki stopni vračanja nezakonitih migrantov. 5,6 odstotkov naj bi jih vrnili leta 2018. Ampak o katerih ukrepih razmišljate, da bi to področje izboljšali? Ste sklenili kakšne nove sporazume z državami, kot sta Maroko in Alžirija, sporazume o vračanju? Torej. Če bi radi zagotovili uh, to, da se razbijajo mafijski modeli, ki delujejo v sredozemlju, morate preučiti regionalne platforme. Ste že govorili o kakšnih ukrepih v zvezi s tem, kako izboljšati delo na tem področju, da bi torej eh, preprečili delovanje takšnih poslovnih modelov, ki so pravzaprav odgovorni za izgubo človeških življenj na morju? Ko gre za Brexit, je treba tudi razmisliti o finančnih kaznjivih dejanjih in podobno. Ali komisija načrtuje kakšno razpravo v zvezi s tem? Uh, hvala, gospod predsednik, hvala, gospa Johansson, da ste nas obiskali. Uh, gotovo veste, da poskušamo zaključiti mirovni proces. Eh, osredotočamo se na kazensko politiko v Španiji, protiteroristični pristop že od leta 2011. Spomnil bi tudi na resolucijo, ki jo je ta parlament sprejel 5. oktobra 2017 o e, zapornih sistemih. Obsojamo politiko, ki jo uporabljajo nekatere države članice in pozivamo, da se spremejo ukrepi, da se zaporniki, ki so zaprti daleč od doma, premestijo bližje domu. Prav tako bi spomnil resolucijo tega parlamenta, s katero zahtevamo od evropskih institucij aktivno ulogo, da se pospešijo procesi v Baski za mirovni sporazum. Prav tako me zanima, ali boste podprli mandat našega parlamenta v zvezi s tem. Hvala. Mr. Kornar. Gospod Kornar. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospa komisarka, da ste nas obiskali. Okvarjali smo se s precejšnjimi škandali na Danskem v zvezi s sistemom hrambe podatkov prejšnje leto. Pravite, da obstaja potreba za zakonodajo o hrambi podatkov. To ste povedali v zadnjem dialogu z našim odborom. Zanima me, ali bo omenjeni škandal vplival na vaše stališče in zanima me, kako ocenjujete eh, režime e-dokazov in možnosti za hrambo podatkov. Če bi imeli dober predlog za e-dokaze, potem ne bi potrebovali zakonodaje na področju hrambe podatkov, po mojem. In še vprašanje za konec. Ali eh, načrtujete razširitev sistema PNR? Ministri za notranje zadeve se borijo za razširitev sistema PNR, da bi to razširili še na potnike na vlakih, na avtobusih. Ali kaj razmišljate v zvezi s tem? Imate kakšne načrte? Gospa Kolinosere? Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa uh, komisarka. Če kalifat eh, več ne obstaja v Afganistanu, eh, Iraku in tako naprej, vsaj ne v fizičnem pogledu, se eh, situacija tam zaostruje. Notranja varnost pa je v Evropi neposredno povezana z tistimi, ki, so, ki živijo v sirskih in pa v iranskih zaborih. Veliko je govora o vračanju e, mater in pa otrok. E, pogosto gre tukaj za radikalizirane ljudi z nevarnim profilom. E, kako torej ocenjujete vlogo Evropske unije, gospa komisarka, ko gre za profile, ki predstavljajo tveganje? Gospa Brikmo. Hvala lepa, gospod predsedojoči slišali smo zelo jasne besede eh, z strani komisarke eh, tekom zaslišanja. Eh, zanima me, kakšno koordinacijo bi lahko vzpostavili za vračanje otrok džihadističnih borcev. Naše policijske enote Eh, in pa eh, naše varnostne službe pravijo, da lahko eh, vrnemo le tiste borce, ki jih bomo lahko tudi ustrezno nadzorovali, tako da se ne bodo vrnili sami in predstavljali nevarnosti za našo družbo. In humanitarna politika mora temeljiti na solidarnosti, na zagotavljanju pomoči. Na ta način bi se lahko uspešno borili proti trgovini z ljudmi. Eh, še prav posebej pa se je potrebno sredotočiti na migrante, eh, ki se pogosto srečujejo z nasiljem, ko prihajajo v eh, Evropsko unijo. Gospa Kempa. Ja Hvala lepa. Gospa komisarka, vprašanje imam v zvezi z izvajanjem Evropskega naloga za prijetje. Vsi vemo, da je ta ukrep zelo učinkovit v boju proti organiziranemu kriminalu, vendar pa se ga ne izvaja več v vrsti držav zaradi političnih razlogov, ki jih mi ne razumemo. Tako je bilo vsaj v primeru ene osebe, ki je niso poslali na Polsko, je pa bil osumljen komunističnih eh, kaznjivih dejanj. Eh, kaj bi se dalo storiti, da bi se evropski nalog za prijetje izvajal vedno? Poleg tega pa me zanima, kako ocenjujete načrt Evropske unije z leta 2015 za boj proti nezakonitemu priseljevanju o, za obdobje 2015 do 2020. Je ta načrt odigral svojo vlogo in ali bo komisija pripravila nov dokument za naslednjih pet let? Prav tako pa me zanima še, kako je z vračanjem uh, Eh, borcev islamske države. Kateri, katere preventivne ukrepe bi vi sprejeli za to, da bi lahko nadzirali in uh, zaustavili te osebe? Samo minuta, samo minuta, gospa Kiniči. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala lepa, komisarka, da ste pripravljeni na pogovor tema, eh, ki je vedno pomembnejša in eh, ki jo vedno eh, obravnavamo tudi, ko razpravljamo o našem finančnem sistemu, je pranje denarja. Zaradi tega potrebujemo izmenjavo informacij, zbiranje podatkov in sicer učinkovito. Kar zadeva boj proti pranju denarja, me zanima, gospa komisarka, ali menite, da trenutni sistem izmenjave informacij deluje ali ne? Ali menite, da bo potrebna reforma tega sistema, tako da bi imeli hitrejši dostop eh, do skupnih informacij pravosodnih organov in organov kazenskega pregona? In poleg tega mi zanima, ali menite, da bi lahko organizirali Evropsko mrežo organov za boj proti eh, korupciji? Eh, na ta način bi najbrž lahko izboljšali zbiranje podatkov tudi na tem področju. Hvala lepa. Hvala. Komisarka Johansson. Ja, vsi vemo, da bo težko povzeti in odgovoriti na vsa vprašanja, ki ste jih zastavili. To ni najpreprostejša naloga. Že vnaprej moram povedati, da cenimo vaš trud, lahko se boste poskušali odzvati. No, to je konec koncev del vaših nalog. Je pa po mojem bolje, da smo najprej prisluhnili vsem, ne da vi vmes, da zdaj lahko povzamete. Mm, se morda odgovorite v sklopu na več vprašanj. Tako, meni se je vsaj zdelo, da je najbolje za začetek prisluhniti vsem. In zdaj dobite besedo vi, komisarka Johansson. Hvala vsem, hvala za vprašanje, tudi za dobre zamisli. Poskušala bom odgovoriti vsem, če eh, bom na kaj pozabila, vas tako ali tako k malo spet obiščem, ker takšen stalen dialog potrebujemo. No, za začetek moram povedati, da je nujno zavarovati naše zunanje meje, gospa Mecola. To je del novega pakta, ki ga pripravljamo za migracije in azil. To bo izjemno pomemben del tega svežnja, ampak šengensko območje v tem trenutku ni tako dobro zavarovano, kot bi moralo biti. Treba bi bilo upravljati sistematične kontrole, kar pa se ne počne. Študije kažejo, da je dosti preveč eh, ljudem uspelo priti čez meje, ne da bi jih eh, ustrezno pregledali. Mislim, da eh, je številka 22 odstotkov, tako da gre tu tudi za vprašanje izvajanja in izvrševanja. Ali spoštujete predpise, ki jih že imamo, da si lahko ustrezno zaupamo med seboj in da ustrezno zaščitimo naše zunanje meje? To je izjemno pomembno vprašanje. Treba je izboljšati tudi izmenjavo informacij, kot ste omenili. Res je. Interoperabilnost je bistvena. Natančno je treba spremljati vsako državo članico, kako se razvija na tem področju. Seveda pa mora to početi tudi komisija uh, in njene agencije. Gospa Sipal in gospa Intveld pravita, kako pomembno je izvajanje. V celoti se strinjam z vami res je treba zagotoviti, da izvajamo odločitve, sklepe, ki so že bili sprejeti. To je ključnega pomena. Se mi pa ne zdi uh, nujno, da ne bi smeli sprejemati novih ukrepov. Lahko jih sprejemamo, ampak tudi izva na izvajanje se moramo osredotočiti. Kazalnik izvajanja, implementation scoreboard, to se mi zdi zelo dobra zamisel. O tem bom razmislila. To bi bila verjetno dobra pot naprej. Predlagali ste tudi, da bi razširili Erasmus eh, na policiste oziroma kar vse organe kazenskega pregona. Tudi o tem lahko razmislimo. Programe, ki jih imamo na voljo, bi vsekakor lahko izkoristili tudi za uradnike organov pregona, da se tako učimo drug od drugega. To je dober predlog in o njem bom vsekakor premislila. Omenjali ste imate eh, nasilje nad ženskami, gospa Intveld, gospa Jürgen, verjetno še kdo. Ženske in otroci doma niso varni. Tako je. Zato je treba storiti dosti več. V glavnem je to v pristojnosti nacionalnih organov pregona in policije vendar, karkoli lahko storimo na evropski ravni, da jim pomagamo, smo pripravljeni storiti. Pogovorila se bom s komisarko Heleno Dali, ki je pristojna za enakost med spoloma, saj eh, sta ti dve področji povezani. Razmisliti je treba, katerih pobud bi se morda lahko lotili skupaj. Eh, potrebujemo posodobljen mandat za Europol, postavljen mandat za primski sklep in nekatere druge je treba je poskrbeti, da zakonodaja ne zastari in da se lahko razvija naprej. Seveda pa je proračun pri tem tudi bistven. To ste že izpostavili tudi vi. Drži, potrebujemo več finančnih sredstev za Europol, ker smo jim naložili ogromne naloge in od njih pričakujemo veliko. Se pa zanašamo tudi na podporo parlamenta v prihajajočih pogajanjih o večletnem finančnem okviru v zvezi s tem. Standardi za varstvo podatkov. Treba je zagotoviti enake razmere za vse, to je predpogoj za zaupanje. Da imamo ustrezno visoko zaščito povsod in da so vse države prepričane, da vsi uporabljamo enake standarde. To je seveda izjemno pomembno. Nova agenda na področju drug. Glede tega so mnenja držav deljena. Vsekakor pa nam bo na tem področju sodelovanje močno koristilo. Čezmejni kriminal, seveda tudi tu je treba ukrepiti sodelovanje, da se bomo lahko na to zanesli, da bo varstvo podatkov dobro, da bomo imeli sisteme, ki bodo med seboj interoperabilni. S tem bomo lahko organom pomagali, da bodo tesneje sodelovali. Ko pa gre za raziskave, se mi tudi to zdi pomembno. Europol bo ustanovil nov inovacijski laboratorij in zdi, to se mi zdi dobra pot, da, se, eh, da bolje obravnamo nove grožnje in da ugotovimo, kako se lahko organi pregona bolje borijo proti na novo nastajajočim grožnjem. Zato je to vsekakor projekt, ki ga moramo podpreti. Glede novega mandata za Frontex ki je pričel veljati decembra lani. Pravite, da je treba izboljšati vračanje za tiste, ki nezakonito biva v Evropski uniji. Seveda je to izjemno pomembno, da vrnitve izboljšamo. To bo tudi pomemben del novega svežnja za migracije in azil, ampak tu ne gre le za Frontex treba izboljšati tudi sodelovanje in ureditve s tretjimi državami, tako da jim bomo lahko pomagali se boriti proti um, trgovcem in tihotapcem z ljudmi, pa tudi zato, da bodo sprejeli svoje državljane, ki jim je bil zavrnjen vstop v Evropsko unijo. Poleg tega pa se je treba zanesti tudi na države članice, da bodo sprejele učinkovite eh, sisteme za sprejemanje tovrstnih odločb. Če se torej zavrne prošnja za azil, mora biti to. Mora ta sistem delovati učinkovito, potem eh, je treba se vključiti še Frontex, da pomaga pri vrnitvah in ti sistemi morajo delovati nemoteno. Potem šengenski eh, informacijski sistem, ki naj bi ga Združeno kraljestvo zlorabljalo, to je vsekakor škandal. Mm. Vse skupaj je lahko zelo nevarno. Upam, da bo svet sprejel priporočila v zvezi s tem, je pa to treba upoštevati tudi pri prihajajočih pogajanjih. E, zdaj so pogajanja tekla v zelo kratkem časovnem okviru, ampak zdaj e, bo treba ugotoviti, kaj se bo zgodilo z Veliko Britanijo v prihodnosti. Varnost je gotovo pomemben del teh pogajanj, sama bom to natančno spremljala. Uh, Mišel Barnje vodi pogajanja, sama pa sem pristojna za vidik notranje varnosti, tako da bom eh, so predsedovala pri pogajanjih o notranji varnosti, kajti to bo vsekakor treba upoštevati, ko bodo na vrsti pogajanja z Združenim kraljestvom v zvezi s tem. Glede tih otapljanja, pravite, da moramo storiti več. Mirja Vasiljado, trenutna koordinatorka za boj proti tihotapljanju, je opravi, opravljala izvrstno delo. S to funkcijo bi sicer radi nadaljevali. Sem pa izvedela, da na podlagi evropske zakonodaje ni več mogoče podaljšati njenega mandata. Zato bo treba sprožiti nov postopek Žal mi je, ker je svoje delo opravljala odlično. Izjemno veseli bi bili, če bi lahko s tem tudi nadaljevala. Iščemo rešitev, vendar pa zakonodaje in predpisi žal določajo, da potrebujemo eh, eksterni proces, da se s to funkcijo lahko nadaljuje. No, lahko je tudi ona kandidatka, ampak treba izvesti postopek. Pravite torej, da bi lahko ista oseba, ki je opravljala trenutni mandat, tudi kandidatka za prihodni mandat. Tako je. No, no. The, the function... Ne, funkcija, mesto se bo ohranilo, vendar potrebujemo uh, zunanji postopek. Uh, trenutna koordinatorka je lahko kandidatka tudi v novem postopku, ni pa nujno, da bo izbrana. Mandat so ji prej že podaljšali, mislim, da je to delo opravljala devet let, zdaj pa je treba izvesti nov postopek. Kar zadeva tuje teroristične borce, ki bi se morda lahko vrnili, veliko vas je zastavljalo vprašanje v zvezi s tem. Uh, treba se je zavedati, da gre za nacionalne odločitve. Države članice se same odločijo, ali bodo te državljane sprejele ali ne. Od njih je tudi odvisno, ali bodo sprožili preiskave, kakšne postopke bodo izvedli. Bo pa Evropska komisija storila vse, kar lahko, da državam članicam pri tem pomaga lahko jim pomagamo zbirati dokaze, da se potem izvede sodni postopek, lahko jim eh, pomagamo, z njimi sodelujemo, če je treba. Lahko državam članicam torej eh, do neke mere olajšamo delo, pa, so pa te odločitve v nacionalni pristojnosti. Države se odla, odločajo, kaj storiti, kako obravnavati te osebe. Ko gre za nasilni ekstremizem, je treba sprejeti ukrepe, ki vključujejo ves nabor terorističnih in ekstremističnih dejanj, ki ogrožajo naše državljane. Džihadistični terorizem še vedno predstavlja največjo grožnjo, e, vendar so tudi teroristična dejanja skrajne desnice vse pogostejša treba se je boriti proti vsem tovrstnim terorističnim dejanjem, ne izpostavljati enih ali drugih posebej. Sprašvali ste, kako zaščititi pravice žensk. Več vas je omenjalo, da se ne smemo boriti samo proti kaznivim dejanjem na spletu ali v realnem življenju. Ne smemo se osredotočati le na eno ali drugo. Ampak države morajo same ukrepati, policija ima to nalogo. Mi lahko le uh, izboljšamo in olajšujemo sodelovanje med policijami, med nacionalnimi organami, organi. Torej, ko gre za čezmejno sodelovanje, glede tega ima Evropska unija svoje pristojnosti in tu lahko kaj izboljšamo. Gospod Tobe je omenil financiranje tretjih eh, držav, eh, ekstremizma na naših tleh. To se mi zdi dobro vprašanje in ga bom natančne preučila. Er, spraševali ste, ali bi morali harmonizirati določene definicije ali ne. Pragmatični moramo biti. Če je to nujno potrebno, potem že. Če pa ni, potem bi se lahko zgodilo, da bi energijo usmerjali v napačne stvari v kaj takšnega, namesto da bi se borili proti storilcem kaznjivih dejanj. Korupcija je seveda nekaj groznega, veliko jo je. Kot veste, je v tem trenutku to pomemben del pravne države. Komisija in namenja veliko pozornosti Eh, boj proti korupciji bo pa zdaj tudi vključen v evropski semester. Ali potrebujemo nove pobude ali ne, morda ne izključujem te možnosti. Kako vrniti več migrantov, o tem sem že govorila, marsikateri vidik bo treba izboljšati. Hramba podatkov, direktiva, direktiva o hrambi podatkov je Evropsko sodišče razveljavilo, kot veste. In zdaj treba razmisliti, ali potrebujemo novo direktivo. V tem trenutku Evropsko sodišče obravnava primere, nekaj izjav je bilo. Glede omenjenih primerov čakamo torej na sodbo sodišča in potem bomo presodili, ali potrebujemo nov predlog ali ne. PNR, to bomo zdaj ocenili. Ocena trenutne zakondaje bo na voljo maja in potem eh, bomo lahko presodili, ali potrebujemo kakšen nov predlog na tem področju ali ne. Boj proti pranju denarja, tudi to je zelo pomembno. In to je tudi eden od razlogov, zakaj potrebujemo posodobljen mandat Europola, da bo izmenjava informacij boljša. Je pa to v pristojnosti komisarja Reindersa. On bo razmislil, ali potrebujemo nove predloge za boj proti pranju denarja ali ne. Hvala, komisarka Johansson. Predsednik pravi, da se zahvaljujejo tolmačem za dodaten čas danes dopoldne in enako je bilo tudi popoldne. Hvala lepa. Ni preprosta naloga odgovoriti na vsa vprašanja, ki smo jih slišali. Ampak za izmenjavo mnen in dialog, ki ga imamo z vami, komisarka Johansson, je to že dovolj, da lahko poslanci predstavijo svoje stališča svoja razmišljanja, sploh ko gre recimo za, o strategiji za notranjo varnost. In tako da v vsakem primeru hvala lepa eh, za priložnost, da se pogovorimo z vami. Veselimo se nadaljevanja strukturiranega dialoga eh, s komisarko za notranje zadeve in varnost. Hvala lepa.